Eh, poročilo gospe Štauner o akcijskem načrtu komisije za integriran eh, okvir notranje kontrole. Besedo ima poročevalka. Štiri minute, prosim. Gospod komisar, eh, kolegice in kolegi, načelo učinkovite notranje kontrole je med najpomembnejšimi proračunskimi načeli ki jih komisija uporablja pri izvrševanju proračuna in uporabi sredstev. Učinkovit eh, nadzor zahteva Evropsko računsko sodišče in tudi Evropski parlament, to že leta zahtevajo in več poskusov in pobud je dalo predvsem Evropsko sodišče in jih naslovilo komisiji, da bi eh, sredstva iz proračuna uporabili na varč način in ustrezno, eh, ustrezno namenu. Kljub temu ni uspelo, da bi eh, da bi računsko sodišče komisiji dalo pozitivno izjavo o zanesljivosti. Pri tem opozarjam na nepravilnosti pri izvajanju programa Leonardo pred nekaj leti in tudi na druga. Eh, druge programe, ki so bili zelo dovzetni za nepravilnosti in mogoče tudi za goljofije. Januarja 2006 je komisija potem predložila akcijski načrt za integriran okvir notranje kontrole in sprejela tak akcijski načrt po navno s ciljem, da bi pridobila pozitivno izjavo o zanesljivosti Evropskega računskega sodišča. Pri eh, prizadevanjih za izvajanje akcijskega načrta eh, ugotavljamo resen pristop, vendar mora parlament eh, jasno ugotoviti, da je eh, da pri izvajanju ukrepov prihaja do velikih zamud. Zato mora komisija pospešiti hitrost izvajanja teh ukrepov, če naj bi v doglednem času eh, prišlo do pozitivnih učinkov in bi se to odrazilo tudi v letnem poročilu računskega sodišča in s tem bi tudi mi kot poslanci mirne vesti lahko eh, podali razrešnico za proračun. Nočem sedaj eh, spregovoriti o podrobnostih nezadovoljivega izvajanja teh ukrepov, vendar poudarjam, da so učinkoviti ukrepi sedaj tem bolj potrebni, predvsem zato, ker je po proračunskem svežnju, um, ker so različna merila um, Eh, torej eh, uporaba teh meril ni več tako stroga, kot je bila, naprimer pri strukturnih skladih in prišlo je tudi do bistvenih sprememb pri načeljih za subvencije iz Evropskega globalizacijskega sklada. Seveda vemo, da so predvsem na uh, Eh, strukturnem področju, da je treba izvajati ukrepe v tesnem sodelovanju z eh, državami članicami, da bi zagotovili smiselnost uporabe teh sredstev, po drugi strani pa to povzroča tudi težave pri nadzoru strani komisije. Že leta vemo, da komisija v državah članicah ne more vedno postopati tako, kot si to želi in kot eh, bi ustrezalo načelom proračunske politike in tudi temu, kar zahteva Evropsko računsko sodišče. Torej, kar zadeva uporabo sredstev na nacionalni ravni in komisija 15. februarja 2008 nam tudi podala ustrezno poročilo. Torej, parlament ima velike težave si ustvariti neko zaključno sliko o tem, kaj ti eh, pri tem gradivo se ne sledi enotnim merilom to poročilo, ki ga je sprejel eh, proračunski odbor soglasno, zahteva, da se vpliva na države članice, da bi bili podatki popolni in taki, da so tudi razumljivi. Torej eh, upam, da bo komisija vzela resno eh, svojo nalogo za uresničevanje tega cilja. Hvala. Komisar Baru, prosim. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala gospi Štavner za to poročilo in parlamentu za konstruktivni dialog, ki poteka od trenutka, ko je komisija uvedla akcijski načrt, da bi dobila pozitivno izjavo o zanesljivosti. Eh, izjava o zanesljivosti za leto 2007 Evropskega sodišča je vendarle najboljša, odkar eh, kar smo jih kdajkoli prejeli in ta akcijski načrt je prispeval k temu. Zato me veseli, da vam lahko povem, da je komisija 3. Eh, februarja sprejela poročilo o napredku. Gospa Štavnar je zahtevala to poročilo in to eh, morate upoštevati pri eh, sklepu o razrešnici. Torej, to sporočilo z 3. februarja vsebuje prvo evalvacijo izvajanja akcijskega načrta do konca leta 2008 in ugotavljamo, da smo v mandatu sedanje komisije doživeli, to, to, torej, da nam je uspel precejšen napredek. Torej, sprejeti torej kar z, 25 odstotkov proračuna, torej zato veljajo eh, lažje razumljiva načela. In predvsem pri strukturnih skladih eh, se trudimo za izboljšave. In tudi računsko sodišče je ugotovilo, da je glede zanesljivosti in jasnosti poročil prišlo do napredka. Torej gre za tretji del tega akcijskega načrta. Potem eh, Eh, prišlo je tudi do popravkov, do finančnih popravkov leta 2008 in sicer gre za 1,5 milijarde, eh, ki jih eh, ki so s tem pokriti. Torej, ta znesek za leto 2007 je bil 288 tisoč evrov. Službe komisije eh, se vedno bolj poslužujejo skupnih norm eh, in standardov glede metod za kontrolo in to vodi do boljših rezultatov in tudi upravno bremen se je s tem zmanjšalo in eh, rezultate kontrol je lažje uporabiti. Sedaj seveda eh, pozivamo tudi države članice glede odgovornosti pri deljeni odgovornosti. Tu je peta akcija in dobili smo tudi letna poročila o pregledu, tako imenovana poročila o auditu e, in več ukrepov ne maravamo sprejeti, da bi nadalje uh, izboljšali to notranjo kontrolo. Uh, Eh, potem pa gre seveda tudi za spremljivo tveganje, o katerem govori to poročilo. Ta koncept vodi do tega, da eh, prihaja do sprejemljivega ravnovesja med rezultati kontrol in stroški kontrol. Seveda m, mm, rezultat nikoli ne bo tak, da ne bi bilo nobene napake. Torej, kvota napak je seveda odvisna od sektorja in tu prihaja do nihanj. Institucion, institucionalni dogovor glede tega eh, mm, torej, eh, obstaja in tudi podpredsednik Kallas eh, je že januarja govoril tu v parlamentu. Želim povdariti pomen te pobude, ki bo omogočil oblasti, ki da razrešnico, da eh, vidi, da komisija bolje sedaj ravna s tveganjem, kot je to bilo prej. In to kaže, da smo tudi zaključili najpomembnejše ukrepe. Računsko sodišče bo eh, seveda še ocenilo poročilo za leto 2008. Hvala gospe Štavner za to poročilo eh, in to je prav gotovo spodbuda, da še izboljšamo ta okvir notranje kontrole. Hvala. Glasovanje bo jutri. Po dnevnem redu sledi kratka predstavitev poročila gospe Šaldemoze o neoporečnosti spletnih igr na srečo. Besedo <clears throat> dajem poročevalki, ki ima štiri minute. Jaz sem bolj stolt in glad over here v aften, da lahko predstavim. Hvala.